meine damen und herren ich erkläre die am. siebenundzwanzig spoštovani gospodje in gospe ponovno otvarjamo zasedanje ki se je končalo sedemindvajset oziroma osemindvajset februarja besedila zapisnikov so na voljo ima kdo kak ugovor očitno ne gospe in gospodje pred pred dvema meseca, mesecema je skupina oboroženih mož odvetnico Razan Muevue in njegovega moža odpeljala neznano kam. To se je zgodilo v predmestjih Damaska. Že dva meseca nihče ne ve, kam so izginili in v imenu Evropskega parlamenta pozivam k takojšnji izpustiti gospe Zaman Ratune. Je dobitnica Saharove nagrade in zagovornica človekovih pravic, zaradi česar jo oblasti ogrožajo. Tu ne gre za izoliran primer. Številne sirske ženske so bile eh, ugrabljene ali barbarsko mučene od začetka spopadov in ženske vseh starosti so žrtve tovrstnih dejanj. Pogosto beremo tudi o tem, da se sistematično uporabljajo tudi posilstva, kar prispeva k nadaljemu razpadu sirske družbe. To vrstna dejanja obsojamo in to najstrože. Šele pred, eh, kajti ravno pred dvima dnevoma smo obeležili mednarodni dan žensk. In ravno zato, ker zagovarjamo ta dan, se moramo zoprstaviti to vrstnemu traumatiziranju ženski in jim pomagati, da se po teh dejanjih vrnejo v svoja življenja. Prispevati moramo temu, da so ta kazniva dejanja dokumentirana in da so storilci pripeljani pred sodišča. Ponovno pa pozivam k izpustitvi dobitnice nagrade Saharova zdaj pa sporočila gospa francesca baraču je z osemindvajset februarjem dva tisoč štirinajst bila imenovana za članico italijanske vlade gospod hauskleiner lehne pa je s prvim marcem dva tisoč štirinajst postal član evropskega računskega sodišča obema čestitam za imenovanji skladno s četrtim členom poslovnika Ugotavljamo, da sta se njuna sedeža sprostila, sedež gospe Barančus 28. februarjem in sedež gospoda Leneja s 1. marcem 2014. Skladno s 74. členom poslovnika pa bom skupaj s predstavnikom sveta podpisal eh, zakonodajne akte, ki so bili sprejeti. Naslove teh zakonodajnih aktov boste našli v zapisniku. Zdaj pa še spremembe dnevnega reda oziroma sprejem dnevnega reda, ki je 6. Mar ki je 6. marca sprejela konferenca predsednikov. Kolikor vem, nismo prejeli nobenih predlogov za spremembe dnevnega reda, torej je dnevni red za to zasedanje sprejet. Zdaj pa prehajamo na poročilo Marinesku o letnem poročilu Evropske investicijske banke. Z nami je tudi predsednik EIB, gospod Hojer. Najprej pa dobi besedo poročevalec, gospod Marinesku. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropska investicijska banka je povečala svoj kapital za 10 milijard evrov, kar bo olajšalo uporabo 60 milijard evrov za dolgoročno.